do osmih in potem od devetih do enajstih. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletnih strani Evropskega parlamenta. Zaključujem današnje zasedanje in želim vam lahko noč.